mi poslanci nacionalnih desnic tukaj v Evropskem parlamentu, ki smo vse čas predmet napadov, eh, vsekakor želimo opozoriti vse prisotne. Najlepša hvala, gospod Golniš. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Če nimate nič proti, lahko zapisnik sprememo. Sedaj gremo na glasovanje. Najprej glasujemo o poročilu gospoda Lajnena. Gre za uvoz živih živali in svežega mesa. Lahko glasujete. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno. Poročilo je sprejeto s 558 glasovite. Vse v redu? Ste pripravljeni? Sedaj glasujemo o poročilu gospe Matere gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Litva, proizvodna pohištva. Glasujemo poimensko. Sporočilo bo sprejeto s kvalificirano večino. Izvolite. Glasovanje zaključeno. 558 glasov za. Sedaj gremo na drugo poročilo gospe Matere. Gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v Litvi za proizvodno oblačil. Tudi to moramo sprejeti s kvalificirano večino. Glasujemo poimensko, izvolite. Glasovanje je zaključeno. 562 glasov za, sprejeto. Sedaj glasujemo po poenostavljenem postopku o poročilu gospoda Gigolda. Gre za letno poročilo o območju evra. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj glasujemo o poročilu gospe Bowles gre za imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke. No torej gre za predlog brez amandmajev. Glasujemo tajno v skladu z 69. členom. Torej glasujemo tajno. Glasovanje je zaključeno. Štiristo oseminosemdeset glasov za sprejeto. Sedaj gremo na poročilo gospe Ajale. Gre za imenovanje člana računskega sodišča gospoda Milana Martina Cvikla. Besedo ima gospa Ajala. Señora Ayala, No, Gospod predsedujoči, ne želim besede za to, da bo glasovanje potekalo bolj gladko. Torej glasujemo o poročilu gospe Ajale, gre za imenovanje člana računskega sodišča gospoda Milana Martina Cvikla. Glasovanje je tajno. Zvolite. Se cierra votación. Glasovanje zaključeno. Imenovanje je sprejeto s 549 glasovi za. Sedaj gremo na imenovanje članice računskega sodišča, gospe Rase Budbergite. Glasujemo tajno. Izvolite.

Glasovanje zaključeno. Imenovanje je sprejeto s 561 glasovi za. Sedaj glasujemo imenovanje člana računskega sodišča gospoda Igor Salud Borsa. Glasovanje je tajno. Zvolite. Glasovanje je zaključeno. Imenovanje je sprejeto s 557 glasovi za. Sedaj gremo na glasovanje o imenovanju člana računskega sodišča gospoda Šavolča Faza Kasa. Glasovanje je tajno, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Imenovanje je sprejeto s 348 glasovi za. Sedaj glasujemo o imenovanju člana računskega sodišča Ladislava Balka. Glasovanje je tajno, izvolite. Se cierra la votación. Glasovanje je zaključeno. Imenovanje je sprejeto s 556 glasovi za. Sedaj gremo na glasovanje o imenovanju člana računskega sodišča gospoda Louis Galeje. Glasovanje je tajno, zvolite. Glasovanje je zaključeno. Imenovanje je sprejeto s 543 glasovi za. Sedaj glasujem imenovanju gospoda Augustina Kubika kot člana računskega sodišča. Glasovanje je tajno, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Imenovanje je sprejeto s 568 glasovi za. Sedaj glasujemo o imenovanju gospoda Jana Kinšta kot člana računskega sodišča. Glasovanje je tajno, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto s 558 glasovi za. Sedaj glasujemo o imenovanju gospoda Ena Ošija kot člana računskega sodišča. Glasovanje tajno, izvolite. Se cierra votación. Glasovanje zaključeno. Sprejeto s 573 glasovi za. Čestitamo vsem novim članom računskega sodišča želimo jim zelo veliko uspeha na svojih novih položajih. Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Lamstorfa. Gre za priporočilo svetu o 65. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Glede na to, da nima nihče nič proti, je priporočilo sprejeto. Sedaj glasujemo o štirih predlogih resolucije o drugim evropskem vrhu o Romih. Sedaj glasujemo o skupni resoluciji sedmih političnih skupin. Gospa Lambert ima besedo, želi predstaviti ustni predlog sprememb. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim predstaviti ustni predlog spremembe, to je predlog spremembe 7.8 oziroma 7a novo. Kolikor vem, to podpirajo politične skupine, ki so podpisale to resolucijo in to postane posledica sedmega odstavka. Torej, novi odstavek 7a se torej navaja tako. Zato še enkrat pozivajo Evropsko komisijo, da razvije obsežno evropsko strategijo za vključevanje Romov kot instrument za boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji Romov v Evropi. Hvala lepa, gospa Lambert. Ima kdo kaj proti temu predlogu spremembe, gospe Lambert? Ne? Torej, glasujemo. Kdo je za? Kdo je proti? Držani sprejeto. Gospa Ernst bi ravno tako rada predlagala ustni predlog spremembe, ustni predlog šilka ena, gospa Ernst. Najlepša hvala. Rade bi predlagali dva predloga spremembe, torej rade bi črtali besedice The Council N, torej svet in. Torej gre za poziva države članice, da se vzdržijo vračanja v domovino oseb, predstavnike manjšin, če so tam podvrženi diskriminaciji ali pa brezdomstvu. Najlepša hvala, gospa Ernst. Ima kdo kaj proti temu predlogu spremembe? Bueno, hay más de 40 la enmienda več kot 40, torej ne moremo sprejeti tega predloga spremembe. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 1. Kdo je za? Proti? Držani? Zavrnjeno. Gospod Svoboda bi rad predlagal ustni predlog spremembe kot stavko številka 18. Gospod Svoboda. Danke, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi mi smo prejšnji predlog zavrnili, ker je bil preveč strogo v, besed, v besedini. Torej, torej, mi želimo, da se ne vrača v domovino Rome, če tam ne imajo dovolj dobrih pogojev za živeti v dostojnih okoliščinah. Torej, bojimo se, da bi to lahko izrabili za prošnje za azil, ne da bi za to izpolnjevali kriterije. Torej, mi bi radi sprejeli besedilo da se ne bi vračalo Romov v državo, kjer bi se lahko soočali s težavami zaradi brezdomstva ali diskriminacije. Torej, upamo, da bomo to lahko sprejeli. Hvala. Ima kdo kaj proti? Ne. Torej, glasujemo. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto.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 poročilu odbora Libe o nadzoru zunanih morskih mejah. V skladu s 151. členom je za besedo prosil gospod Cashman. Imate, besedo imate za tri minute. Hvala, gospod predsedojoči. Parlamentu sem želel le sporočiti, da sem jaz bil izvirni poročevalec v zvezi z odločitvijo za Frontex in predlagam, da to sprejmejo. sprejmemo prav zaradi teh izrednih ukrepov, ki jih je treba sprejeti za to, da bomo zagotovili posredovanje in reševanje na morju, še posebej v južnem sredozemlju. Odbor me ni podprl in zato sem umaknil svoje ime svojega poročila in parlamentu bom predlagal, da zavrne resolucijo, ki je pred parlamentom. Potrebujemo 369 glasov za sprejetje, ampak priporočam torej, da parlament zavrne resolucijo, o kateri bomo pravkar glasovali. Hvala lepa, gospod Cashman. Besedo ima gospa komisarka Malmström. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanki. Pred vami je osnutek odločitve, ki dopolnjuje šengenski meni zakonik, kar zadeva nadzor zunanjih meja v okviru delovanja Frontexa na morju. To je pomemben ukrep, ki bo državam članicam in Frontexu pomagal upravljati bolj učinkovito zunanje morske meje. Kakor veste, se bo število ladi povečalo k malu, kakor se vedno zgodi ob tem letu, tem letu v sredozemlju. Predlog predlaga več pojasnitev, ki jih morajo obmejni varuhi spoštovati. Naprimer, obveznost, da zdravijo revne oziroma ranljive ljudi in tudi mladoletnike. Hkrati vključuje tudi pomoč tistim, ki so ujeti na morju in mnogi v parlamentu ste zahtevali, da se bi ta načela vključila v to, sedaj pa so na dosegu roke. Spremembe, ki jih predlagamo, bodo zmanjšale tudi možnost izgube življenj v sredozemlju in delovanje na morskih mejah bo bolj učinkovito. Osnutek odločbe, osnutek sklepa je posledica dolgih posvetovanj z državami članicami in strokovnjaki, naprimer visok predstavnik Združenih narodov za begunce in tako naprej. To bo našim institucijam omogočilo boljši okvir za izvajanje ustreznega spremljanja teh operacij. Tukaj so vključena tudi občutna evropska sredstva, kar zadeva pravni vidik tega predloka. V 12. členu šengenskega menika zakonika je iskati pravno podlago kajti to zadeva nadzor meja in ne preglede na mejah, kakor pravi pravno mnenje parlamenta. Na zahtevo poslancev je komisija preučila alternativne tehnične rešitve, ki bi omogočale naslednje. Prvič, da ne bi ponovno začeli razpravljati o vsebini in drugič, da bi pravočasno sprejeli jasna pravila za delovanje Frontexa letos poleti. Že ob takšnih alternativ nismo našli. Zato predlagam, da poslanci ne zavrnejo teh dolgo pričakovanih novih pravil. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospod Busutil. Čakate trenutek, prosim, samo trenutek. Ne moremo sedaj odpreti razprave o tej temi. Imate besedo, vendar pa ne bomo dopustili razprave. Gospod predsedujoči, dva govornika smo slišali za to, da bi zavrnili resolucijo, nihče pa ni spregovoril za to, da bi sprejeli to resolucijo. Zato mislim, da je prav, da lahko nekdo spregovori, ki podpira to resolucijo. Če mi dovolite, samo minutko, razlog, zakaj je odbor Libe zavrnil ta pravila in predlagal to resolucijo, je preprost. Naša pravna služba nam je ne enkrat, ampak dvakrat povedala, da je komisija prestopila svoje pristojnosti pri pripravi teh pravil. Zato smo jih zavrnili. Prav gotovo si želimo teh pravil, tudi sam prihajam iz države, ki si želi teh pravil, ampak ne želimo, da da komisija prekorači svoje pristojnosti in zato bi morali podpreti to resolucijo. Hvala. Dobro. No, no. Gospod Kašmen, ne bomo sedaj razpravljali o tem, to sem že povedal. Gospod Cashman, ne bomo razpravljali. Če imate postopkovno vprašanje, potem vam dam besedo, vendar pa mora biti to postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, dlje kot bomo razpravljali o tem, kar imam zapovedati, dlje časa bo trajalo. Ampak zaradi jasnosti, če glasujete proti temu, podpirate ukrep, ki omogoča prestrezanje na morju. Če glasujete za, ste proti. To je popolnoma jasno. Hvala. Sedaj bomo glasovali o tem poročilu. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Želite preveriti? Izvolite. Must be 300. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno. No se ha alcanzado la Kvalificirane večine ni, torej je poročilo zavrnjeno. Bien. Pasamos a votar el informe. Sedaj gremo na glasovanje o poročilu gospe Jadžeske. Gre za prednostne naloge proračuna za leto 2011. Glasujemo o predlogu spremenj številka 21. To je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremenj številka 2. Glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. 549 glasov za. Sedaj gremo na preizmenj številka 8. Kdo za, proti, držani, zavrnjeno. S tem je preizmenj številka 3 brezpredmeten. No, no, eh, Zavrnili smo preizmenj številka 8. Torej glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Glasovali bomo v dveh delih in to poimensko. Prvi del, izvolite. Glasovanje je zaključeno. 556 glasov za sprejeto. Sedaj gremo na drugi del. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 371 glasov proti. Zdaj gremo na preosnovni številka 22. Do za, proti, držani, zavrnjeno. Preosnovni številka 9. Do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 10. Kdo za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 23 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 4, glasujemo pojminsko, izvolite. Glasovanje zaključeno sprejeto. 558 glasov za. Predlog spremenja številka 11, za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremenja številka 12, za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe 24, za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 13. Kdo za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe številka 5. Glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. 354 glasov proti. Predlog smo imeli številka 14, do za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog smo imeli številka 15, do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 16. Kdo je za? Proti. Držani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 6. Glasujemo poimensko. Izvolite. Se cierra votación. Glasovanje zaključeno. Sprejeto s 578 glasovi za. Preosnovi številka 17 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 18 za, proti, zdržani. To bomo preverili. Izvolite. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto s 383 glasov za. Glasovi za. Sedaj pa predlog spremlja številka 25. Kdo za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremlja številka 19. Kdo za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 20, kdo je za? Proti? Držani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 26, kdo je za? Proti? Držani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 27, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 17, 7, kdo je za, proti, držani za sprejeto. Številka 28, kdo je za, proti, držani sprejeto. Predlog spremembe številka 1, kdo je za, proti, držani sprejeto. Preverili bomo. Torej, predlog smo številka ena. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto s 374 glasovi za. Sedaj pa odstavek številka 76. Glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo za? proti, držani, sprejeta. Drugi del, kdo je za? Proti, držani, sprejeta. Sedaj pa glasujemo o dopolnjenem predlogu resolucije, glasujemo poimensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. 558 glasov za sprejeto. Spoštovani kolegi, v okviru medparlamentarnih obiskov imamo čast sprejeti delegacijo tunizijskega parlamenta, ki mu predseduje gospod Tabarki, ki je predsednik odbora za politične zadeve, človekove pravice in zunanje odnose. Damos. Damos Prisrčno jih pozdravljamo. Pozdravljamo tudi gospoda Tabarkija in člane delegacije. Rad bi poudaril, kako zelo pomemben je ta obisk. Gre namreč za prvi takšen obisk v zadnjih petih letih. Evropski parlament z zanimanjem spremlja politični in gospodarski razvoj v Tuniziji. Njihov najpomembnejši trgovinski partner smo mi, Evropska unija. Odnosi, ki jih boste vzpostavili z delegacijo za Magreb, bodo predstavljali politični okvir za dialog na področju skupnega interesa, na področju razvoja demokracije in pravne države. Želimo jim čim bolj prijetno bivanje in uspešno delo. Sedaj gremo na glasovanje o poročilu gospe Trupel. Gre za proračunske smernice za leto 2011. Predlog spremembe številka 1. Kdo za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe številka 2. Glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sedaj gremo na predlog spremembe številka 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Prerasno je številka 4. Kdo za? Proti. Zdržani. Zavrnjena. Sedaj glasujemo o dopolnenem predlogu resolucije. Kdo za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Sedaj gremo na glasovanje o poročilu gospoda Skote. Gre za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov. sporočam vam, da gre za popravek v vseh jezikovnih različicah. Prezno številka dve, glasujemo pojminsko, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 411 glasov proti. Prezno številka tri, glasujemo pojminsko, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 364 glasov za. Predlog spremembe številka 5, glasujemo poemensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto 437 glasov za. S tem je četrti prek spremembe brezpredmeten. In gremo na predlog spremembe številka 1. Glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno 310 glasov proti sedaj glasujemo o celotnem dopolnenem predlogu resolucije. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Sedaj gremo na poročilo gospoda Gerera. Gre za učinke svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje. Gospod Gerero ima besedo. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali pri izdelavi tega poročila. Rad bi povedal samo, da ko bomo prišli na odstavek številka 31, imamo ustni predlog spremembe. In tako kot smo se dogovorili, bom prebral angliško verzijo v drugi, drugem delu. Torej, mislimo, da lahko pregledamo sporazume s tretjimi državami, zato da bi lahko sprožili moratori za najbolj revnejše države, zato da lahko uvedejo reforme v politiki, fiskalni politiki, zato da se lahko zoprstavijo krizi. S tem bi dobili pogoje za preučitev dolgov. Najlepša hvala, gospod Guerrero če smo prav obveščeni, gre za odstavek številka 34, ne 31. Drugi del odstavka 34. Imate prav. Sedaj jo se jasno. Ima kdo kaj proti glede predloga spremembe gospoda Gerera? Ne. ko bomo glasovali o tem odstavku, bomo glasovali tudi s tem predlogom sprejme. Torej, odstavek številka 7 v dveh delih, glasujemo poimensko. Torej, odstavek številka 7 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, držani, sprejeto. Sedaj drugi del, o tem glasujemo poimensko, zvolite. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 380 glasov za. Sedaj gremo na odstavek številka 22. Gospod Görens ima ustni preusmeren, da izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, podali smo ustni amandma in sicer v zvezi z odstavkom 2. Odstavek 22 zadeva Eh, globalno vodenje upravljanja, še posebej sestavo G20, ki nima nobenega predstavnika manj razvitih držav. Umi ustni amandma je namenjen zapolnitvi te vrzeli in besedilo, ki ga predlagam Evropskemu parlamentu na glasovanje, odgovarja ravno na to zahtevo. Hvala lepa, predsedujoči. Ima kdo kaj proti kustemu predlogu spremembe gospoda Görensa? Ne?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 glasovanje zaključeno. Sprejeto z 282 glasovi za. Sedaj pa odstavek številka 23 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Odstavek številka 31 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverili bomo. Izvolite. Prvi del odstavka številka 31. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 287 glasov za. Drugi del. To je za. Proti. Zdržani. Preverili bomo, da ne bo prišlo do težav. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Drugi del je sprejet 289 glasov za Sedaj gremo na odstavek številka 34 z ustnim predlogom spremi gospoda Gerera. Gospod Kombendi. Predsedajoči, prej smo izkazali čast tunizijski delegaciji in prosim, če bi lahko tudi tunizijska delegacija uh, se odzvala našo zahtevo po izpustitvi Taufika Ben Broca. No torej, naj bo tako, to prošno ste upravili že vi. Torej, odstavek številka 34 z ustnim predlogom spremembe gospoda Gerera. Glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Drugi proti? Držani sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Odstavek. V redu. Preverili bomo drugi del odstavka številka 34. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 345 glasov za. Sedaj gremo na odstavek številka 36 v dveh delih. Prvi del, kdo za? Proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo za? Proti, zdržani, to bomo preverili. Drugi del odstavka številka 36, izvolite. Se cierra votación. Glasovanje zaključeno. Drugi del je sprejet 294 glasov za. Odstavek številka 45 do za. Proti. Držani sprejeto. Odstavek številka 51 do za. Proti. Držani sprejeto odstavek številka 58 do za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj glasujemo o celotnem predlogu, kdo za. Torej, celotni predlog, kdo za, proti, vzdržani, zavrneno. Preverili bomo. Izvolite, lahko glasujete. Prefiero, če pa, no, no, no. Glasovanje je zaključeno. Predlog je sprejet. 283 glasov za. Pasamos. Pasamos. Pasamos a votar el informe de... Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Skiklune. Gospod Svoboda. Predsedujoči, proceduralno vprašanje imam. Zelo me veseli, da je glasovanje potekalo kot eh, je, ampak šlo je za poročilo na lastno pobudo, dogovorili smo se o drugačnem postopku. Zdaj je bilo dovoljeno, da pri poročilih na lastno pobudo izvajamo tudi tovrstna eh, poimenska glasovanja. Če bo temu tako v prihodnje, bo pri vseh poročilih na lastno pobudo. Tako prosim, če lahko odbor AFKO zadevo uh, razčisti, če ne je celotna reforma postopka po nesmislu. Hvala lepa. Gospod Svoboda, seveda lahko prosimo za glasovanje v delih v skladu s postopkom katerega so prosile politične skupine. Seveda lahko vse to, seveda. Spremenimo v prihodnosti, v tem trenutku pa je stanje takšno. Sedaj gremo na poročilo gospodarske klune, gre za Evropsko centralno banko za leto 2008. Glasujemo o predlogu resolucije, gre za proti, zdržani, sprejeto. S tem smo zaključili glasovanje. od sveta smo dobili skupno stališče za prvo obravnavo, skupno stališčem komisije. Naslove bomo objavili v zapisniku. Evropski parlament ima tri mesece časa za to, da, da poda svoje mnenje. Časovni rok začne teči jutri. Zapisnik bomo sprejeli na začetku naslednjega zasedanja. Sprijete resolucije bomo poslali pristojnim organom. Sedaj gremo na obrazložitev glasovanj. Gre za vrh o Romih. Gospod Paske ima besedo. Ďakujem za slovo, vážený pán uh, e, predsedajúci. Piatý návrh uznesenia Európskeho parlamentu o druhom Európskom samite o Rómoch